Hvala, spoštovana poročevalka Fotiga, za vaše poročilo, za pozitivno mnenje in za soglasje, ki ste ga dali, kar se tiče sporozumov sodelovanja za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom. Po desetletjih vojne je Afganistan na križpotju. Lani je bilo od začetka vojne najbolj smrtonosno leto, od leta 2001. 2019 pa bi lahko bilo leto miru. Evropska unija še bolj tesno sodeluje z afganistansko vlado, da bi spremljali državo v tem delikatnem trenutku njene zgodovine. To je cilj, ki smo si ga zadali, tako v strategiji za Afganistan 2017 in tudi v nedavnih sklepih sveta. Thank you. Ta sporozum predstavlja prvi pravni okvir za odnose med EU in Afganistanom. To je rezultat dolgi, dolgega pogajalskega postopka. Sporozum se sedaj začasno uporablja in imamo že obetaven začetek, kar se tiče strukturiranega dialoga in sodelovanja. Dva dvostranska sestanka smo imeli 2018, kjer smo se pogovorili o kar nekaj ključnih vprašanjih in smo se dogovorili z afganistanskimi prijatelji. To vključuje človeške pravice, človekove pravice, enakost med spoloma in dobro upravljanje, razvoj, trgovino, regionalno sodelovanje in migracije. Pri vseh teh dosjejih si želi Afganistan znatno napredovati za svoje državljane. Mi, evropejci, ponujamo podporo in pomoč. Še prav posebno pozornost namenjamo beguncem, afganistanskim beguncem v regiji. Evropska unija ostaja zavezana sodelovanju, da bi našli trajnostno regionalno rešitev. Podpiramo urejeno dostojanstveno vrnitev Afganistancev, ki prebivajo v sosednjih državah. Še naprej bomo izvajali programe EU v regiji za migrante in izseljene. Naj povem še nekaj več o trenutnih razmerah, kar se tiče mirovnega procesa. Razmere na terenu ostajajo zaskrbljujoče. Nedolžni Afganistanci trpijo moški, ženske in otroci. Vendar pa obstajajo dobri razlogi in lahko upamo, da bi letos končno lahko prineslo dobre novice za državo. Minula ponudba predsednika talibanom februarja 2018, nekaj več kot pred letom, je ustvarila še nevidene priložnosti za mir. Od septembra lani smo imeli tudi nekatere zaveze za boj proti terorizmu in pogajanja med ZDA in talibani. Vemo, da hitrega dogovora verjetno ne bo, da bo to trajalo nekaj časa. Hiter dogovor ni vedno najboljši, zato je EU zavezana podpori Afganistana med in tudi po mirovnem dogovoru, tako da bomo zagotovili trajnostni mir. Lani novembra na ženevski ministerski konferenci v Afganistanu, ki so jo gostili Združeni narodi, je visoka predstavnica Mogherini podala ponudbo o petih točkah v Afganistanu, kako lahko EU podpre mirovni dogovor. Najprej lahko pomagamo, da bo mirovni proces bolj ključujoč. Drugič, lahko pomagamo z reformami, tudi na področju varnosti. Tretjič, pomagamo lahko z reintegracijo negranih borcev v svoje družine. Četrtič, lahko delujemo kot nekdo, ki jamči za mirovni sporozum. In petič lahko spodbujamo povezljivost in regionalno trgovino. Od takrat tesno sodelujemo z afganistanskimi partnerji, da bi bolje opredelili našo pomoč. Imamo poseben mehanizem za mir, ki bi naj pripravil in uteropot, ko če očemo sporozumo. Kot je visoka predstavnica dejala v Ženevi, Afganistanci želijo naprej in poti nazaj ni. Med naslednjimi meseci bomo nadaljevali s sodelovanjem z mednarodno skupnostjo, da bi podprli boljši volilni proces za letošnje predsedniške volitve v Afganistanu. Kot ste upravičeno izpostavili v svojem poročilu, je EU namenil precej sredstev, kar se tiče razvojne pomoči Afganistanu. Na bruselski konferenci oktobra 2016 so EU in države članice namenile 5 milijard evrov. Zavezale so se tem sredstvom in sedaj se to operacionalizira. Naj tudi omenim dejstvo, da je razvojna pomoč za Afganistan, Afganistan iz EU nekaj, kar se osredotoča na gradnjo države in mir. Podpiramo Afganistan v regionalnem kontekstu. Z drugimi razvojnimi partnerji skušamo ugotoviti, kako bi prilagodili trenutne programe na te scenarije. To bi vključevalo pomoč tudi pri reformah po konfliktu, socialno kohezijo na skupnostni ravni in čezmejno trgovino in povezljivost. Afganistan ima edinstveno priložnost za mir. Mi, evropejci, bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi pomagali Afganistancem, da to priložnost izkoristijo in da si izborijo resnično trajnostni mir. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Naslednji bi naj bil gospod Engel v imenu odbora za razvoj, pa ga ne vidim. Je pa gospod Lange v imenu odbora INTA. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Nekoliko absurdne razmere so danes. Naj bi potrdili sporazum ki je že več kot leto dni veljaven. In preglednosti v pogajalskem procesu sploh ni bilo. V bistvu, če ne bi šlo za Afganistan, bi rekel, tako se ne sme ravnati s parlamentom. Zato v smeri sveta pa tudi komisija jasno povem, ne sme se zgoditi, da bi začasno že uporabljali sporozum, ne da bi ta demokratična institucija ga potrdila. To ni pravo razumevanje demokracije. Na trgovinskem področju imamo jasen dogovor, da se začasno ne smo uporabljati in izvajati sporozumo, dokler se parlament ne izjasni. In to mora biti temeljno načelo. To zahtevamo od Komisije in sveta. Mi smo demokratična institucija Evropske unije in imamo pravico, da se pregledno odeležujemo vseh postopkov in preden sporozumi začnejo veljati, moramo sprejeti demokratično odločitev pri nas v parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zdrojevski v imenu ELS, prosim. Kompletno ne zgadzam se z mojim predmovcem. Cale... Popolnoma se ne strinjam s svojim predhodnikom. Sodelovanje je sedaj v odločilni fazi in zato je to nujno potrebno. Veseli me, da je AFET sprejel pozitivno mnenje za ta sporozum. Zadovoljen sem, da bomo sedaj imeli prvo formalno sodelovanje med Evropsko unijo in Afganistanom. Še pa posebno pa se veselim samega poročila, ki je celovito. Imamo politično-strateške elemente, govorimo o odgovornosti regionalnih organov, govorimo o varnosti in izgradnji miru v Afganistanu, prav tako pa tudi o izgradnji države, kajti država se še vedno obnavlja in izgrajuje. Prav tako naj omenim človekove pravice, pa tudi gospodarska vprašanja, še prav posebno trgovina in razvoj. Prav tako pa so ključni migracijski procesi. Vedimo, Afganistan se boji Pakistana in Irana, ni pripravljen na to, da bi se oprl in zato je potrebno zagotoviti tudi sektorsko sodelovanje. In mislim, da je to poročilo res celovito. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Franzulika. Hvala lepa, predsedoči. Gospe in gospodje, sporozum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj potrjuje zavezo prihodnemu razvoju Afganistana v desetletju preobrazbe 2014-2024. To je podlaga za trajočo podporo EU za izvajanje reform v državi. Prav tako želimo izpostaviti, da čeprav je narejen znaten napredek, se Afganistan vse še sooča s precejšnjimi izzivi. In to potrebno delati na tem, da bi se vse začelo izvajati. Prav tako si želim bolj konstruktivnega dialoga glede človekovih pravic, še prav posebno pravic žensk, otrok, etničnih in verskih manjšin, ki so ključni element tega sporazuma. Sporazum cilja na razvoj odnosov med EU in Afganistanom in to na vzajemno pomembnih področjih izboljšanja upravljanja, razvoj mir, boj proti terorizmu, proti trgovini z drogami, tihotapljenju z drogami, krepitev trajnostne ekonomske rasti in globalnim izzivi, kot so podnebne spremembe. Gospod in gospode, Afganistan mora izogibati dajanja preveč moči nekaterim v svoji državi. Mora zgraditi svojo državnost in ne spodkopavati. Hvala lepa, prosim, da se držite odrejenega časa. Gospod Ostrevičius, dve minuti v imenu Alde. Hvala lepa, predsedoči, komisar, kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvalim Ani Fotiga za odlično upravljeno delo pri pripravi tega poročila. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom dviga odnose med EU in Afganistanom na novo kakovostno raven. To je vzajemno pomembno sodelovanje. Jasno je, da je Afganistan naredil veliko napredka na veliko področjih. To je Ana pravično že omenila. Ampak varnostni pomisleki, korupcija, težave glede človekovih pravic, to še ostaja in to ogroža trenutne, trenutni napredek. Afganistan je na križišču v svoji zgodovini in potrebno se bo truditi, potrebno se bo še naprej zauzemati za reforme, sicer bi lahko šlo vse v nič. Prav tako bi umik si lahko imel negativne posledice in o tem se morajo posvetovati vsi. Evropska unija je zavezana trajnemu partnerstvu z Afganistanom. Zato po ženevski konferenci novembra 2018 v Afganistanu je EU napovedala finančni svežen 474 milijonov za podporo gradnji države in reformam javnem sektorju, zdravstvu, pravosodju, volilnemu procesu in tudi pomoč pri migracijah in ponovni naselitvi v Afganistanu. Upam, da bo ta pristop skupaj z umestitvijo v regionalni kontekst pomenil napredek. Globalne sile in mednarodna skupnost lahko potrebujejo pod za boljšo prihodnost države. Prvi korak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 Afganistanci si to zaslužijo. Hvala. Hvala lepa. Držite se odmerenega časa. Gospa Lözing, minuta in pol, imeno Gue. Prosim. Dobro je, če je cilj sporozuma z Afganistanom tudi izkoreninjenje revščine, izvajanje zvonih načrtov za ne, enako smet spoloma, vse to je pomembno. Vendar pa ni tako da ne bi imeli izkušen strategijo neoliberalnih tako imenovanih reform. In to izhaja iz tega sporozuma, o katerem danes govorimo. Že 2003 je Zahod neoliberalno, tržno, radikalno reformo v Afganistanu začel. Veliko študij in izkušnje zadnjih let pa kažejo, da takšen koncept ni pravšnji da bi izboljšali socialni položaj prebivalstva in da bi to vodilo k stabilizaciji. Današnje razmere v Afganistanu so katastrofalne. Bojim se, da je sporazum s podporo zasebnemu sektorju neposrednih investicij, ki bi jih nas podbojali, nekaj, ne bo pomagalo državi se postaviti na noge. To bo predvsem pomnožilo dobičke zahodnih podjetij. Prav tako ta sporozum, in tukaj moram to jasno povedati, že vnaprej govori o nečem ciničnem. Skupna pot naprej, kar se tiče tudi vrnitve beguncev. In to moramo takoj končati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospod Gomeš, minuta nos últimos 17 anos, os aliados no quadro da ESAP. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahodni zavezniki so poskušali veliko v zadnjih letih, da bi dali glas tistim, ki so jih talibani si podredili, manjšine, ženske. Imeli smo krvavo zgodbo, miru ni bilo in tudi ne kohezije. Šlo je za vladavino vladarjev vojne. Sedaj pa skuša Trump pomakniti svoje enote, to oznemirja. Glas mladih, žensk se ne sliši niti vladane. Veliko je dosežka, veliko je napredka, ampak to je sedaj postavljeno pod vprašaj. Večina Afganistancov, moški, ženske, otroci, se barbarsko zatira. Tako ne gre. To moramo končati. Talibanci napadajo civiliste in teh napadov je vedno več. Zato torej, resnično, prosim, ta sporozum ni vreden tudi papire, na katerem je zapisan. Šlo bo za regresijo. Ta partnerski sporozum sploh ne bo uresničljiv. In vsi finančni napori, napori ljudi, vojakov, zaveznikov, bodo za manj. Dziękuję pani bardzo. Teraz pani Gil jedna. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gil, minuta. Gospod komisar, predsedujoči, sporozum med EU in Afganistanom se mi zdi tak, da bi bilo bolje, če bi, ga, če bi parlament obvestili prej o pogajanjih. Še prav posebno, kar se tiče trgovine in investicij. Vendar pa glede na to, da Washington ne pritiska več, kar se tiče vojaškega posredovanja, to pomeni, da se odpira pot diplomaciji in v EU moramo podpreti politično reševanje spora v Afganistanu. Imam pa kar nekaj vprašanj komisarju. Pogajalci EU in Afganistana so v Katarju dosegli osnutek preloga sporozuma, ampak tukaj ni jasno, ali se zagotavlja pravice ženske in manjšin. Glede na prizadevanja EU, da bi naj udeležili ženske v javnem življenju, kako lahko zagotovimo, da ne bo to za manj in da ne bodo talibani spet imeli politične vloge. Prav tako ni regionalno dogovorjenega okvira, ki bi ustrezal pogovorom iz Dohe. Ne ZDA in ne Afganistansko lage tega ne more pojasniti. Kako bi lahko zagotovili udeležbo Indije, Kitajske, Pakistana in tudi Irana, regionalnih akterjev vsem tem in kako bi lahko zagotovili, da bo afganistanska vlaga, vlada odigrala ključno vlogo tudi pri afganistanskem mirovnem procesu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ward, to je že postopek HDI. Prosim, beseda je vaša. Um, e Hvala lepa. Država članice EU še naprej smatrajo Afganistan za varno državo. To jim dovoljuje, da v državo vračajo ljudi, ki so prišli v Evropo in iskali prosili za azil, po nevarnih poteh pogosto. Vendar pa varnostne razmere na terenu so se znatno poslabšale in talibani nadzorujejo velik del ozemlja. Hinavsko in neodgovorno je za naše države članice, da pošiljajo, vračajo te ljudi v državo, ker se bodo neizogibno soočili s pregonom, čeprav posebno tisti, ki so iskali zavetišče v Evropi, potem, ko so jih preganjali za sodelovanje z zahodnimi silami. Še nekaj skrbi izključevanje mladih in žensk iz pogovorov, ki bi lahko vodili do mirovnega dogovora med ZDA in talibani. Moja kolegica Ana Gomeš je podala pomembno pobudo in nas upozorila na to prejšnji teden, ko, so, ko je skupina afganistanskih žensk sprožila poziv, da bi jih vključili v ta pogajanja. Potrebno jih je slišati, zato da bi pripravili trajnostni mir in bi zagotovili težko izborjene pravice žensk v državi. Dziękuję pani bardzo. Pani Lalonde, bardzo proszę, jedna minuta. Hvala lepa, gospa Lalonde, za minuto. Gospod komisar, kolegi. Sedaj pred nekaj urami v Dohi bil um, sklenjen sporazum med uh, talibani in pa ZDA. Ravno prej pa so um, talibani napadli um, torej, Eh, vojsko, eh, več deset ljudi bilo ubitih in tudi še več deset ranjenih, veliko takšnih dogodkov in talibani se še vedno ne želijo pogajati z afganistansko vlado, kljub stalnim zahtevam te vlade. In vedno več teh napadov eh, talibanov na afganistansko vlado. Sedaj talibani v bistvu prezimajo že 50 odstotkov celotnega zemlja. In talibani očitno želijo priti na oblast, tudi um, na izvršno vojo oblasti na nacionalni ravni. To je velik korak nazaj za temeljne pravice in pa demokracijo za Afganistance. Celotna afganistanska družba, mislim, da je zaskrbena, lahko ponovno postanejo. Um, um, islamski kalifat, um, tako kot v 20 letih um, in Evropska unija, si ne more dovoliti, da bi to omogočili. Potem, ko smo 20 let ulagali v Afganistan, gospod komisar, res ne moramo pustiti tega, pustiti tega da bi ponovno talibani vlad, vladali v Afganistanu. To je tudi zaradi miru na splošno. Hvala. E, dziękuję pani. Teraz proszę o zabranie głosu pana Eterića. Proszę. Hvala lepa, kolega Eterića. Hvala. Sedaj govorimo o Afganistanu. To državo je bilo vedno nemogoče upravljati, nemogoče je bilo vladati. In EU je porabila milijarde evrov za gradnjo države, za socialne programe, z dobrimi nameni, ampak um, torej, gradnja države za demokracijo, o tem je govora. Rusija, ZDA in pa Britanski imperij so bili vsi neuspešni, ko so bili tam in so poskušali se voljavljati v Afganistanu. In mislim, da sedaj ne bo nič drugače. Če bomo mi, kot provencijo, nezvezujočo mehko močjo poskušali vladati Afganistanu. Mislim, da najboljši način, kako izboljšati življenje Afganistancev, je to, da bi imeli trgovino brez tarif in pa da bi popolnoma odprli prosto trgovino za njih, tako da bi gospodarstvo raslo in bi bili ljudje bolj izobraženi več bi zaslužili zaradi trgovine, pa zaradi gospodarske rasti. Poslečno. Vse drugo pa bo zagotovo neuspešno. Hvala. Je posodno propad. Teraz już ostatni mówca, pan przewodniczący Castaldo. Bardzo proszę. Hvala lepa, naslednji je gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Afganistan je država, na katero bi morali biti bolj pozorni in bolj občutljivi do te države. Namreč savezniške države so veliko svojih ljudi žrtvovale v tej državi, ko so skušale nuditi pomoč. Tako Afganistan kot Evropska unija potrebuje ta sporazum, ki bo še okrepil dvostranski dialog in sodelovanje. Ne smemo pa nikakor pozabiti na pravno državo, na reformo pravosodja, na človekove pravice, na trajnostni razvoj in na boj proti korupciji. To je treba postaviti v samo središče. Osrednja Azija se zdaj bistveno spreminja in Afganistan bi morali podpreti, ker bo to koristilo vsem, tako nam kot njim. Ampak Afganistan bo težko uspel brez podpore in pomoči Evropske unije oziroma bo uspeh dosegel veliko težje. Sporazum o sodelovanju pa nam omogoča predvsem boljši nadzor nad porabo sredstev. Želimo si, da bi sredstva, ki jih dodelimo Afganistancem, uporabljali v korist državljanov. Mislim, da je ta sporazum nekaj pozitivnega. Prta vrata moramo pustiti tudi afganistanskim državljanom, ki bodo lahko upali na boljšo prihodnost. No, bardzo. I teraz po, na zakončenje naše debate zapiše glas e, pan komisar Šmimic. Hvala lepa. Za zaključek razprave pa besedo predajam komisarju Mimic. Members, allow me to thank you. Spoštovani poslanci. To je bila koristna razprava in rad bi dejal, da moramo nadaljevati z izvanjem tega sporazuma za sodelovanje z Afganistanom. EU mora še vedno podpirati Afganistan, tudi nasplošno. To je še posebno pomembno sedaj, ko vidimo, da se mora mednarodna skupnost še bolj zavezati Afganistanu. Vse skozi bomo parlament obveščali o našem delu ter pa o dialogu. Hvala lepa.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 ta sporozum naj bi veljal za naslednje desetletje, predvidoma, in moramo čim bolj uveljaviti ta sporozum v praksi, tako da bomo še dodatno zagotovili mir, stabilnost eh, in varnost ter pa razvoj in pa socialno vzdržnost v Afganistanu. Pred nami je težka naloga, gotovo. Rada bi se zahvalila vsem pročevalcem v senci in vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Vsem svetovalcem svoje politične skupine bi se rad zahvalil, enako tudi eh, seveda osebi iz Afeta in pa svojim asistentom. Hvala lepa vsem. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Najlepša hvala vsem. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo kolega Lopez Aguilarja, pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Monakom, Andoro ter San Marinom. Najprej besedo predajam poročevalcu, kolega Lopez Aguilar, izvolite. Zaprošal, zabranje, Gracias, señor presidente. Komisarju. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisar Mimica. Veliko čast mi je, da lahko nastopim na plenarnem zasedanju parlamenta kot poročevalec v zvezi s priporočilom Evropskega parlamenta na temo pridržitveni sporazum med Evropsko unijo in Monakom, Andoro ter San Marinom. 22. decembra leta 2014 je svet Evropske komisiji in v imenu držav članic omogočil oziroma dodelil mandat, da se pogaja o sporazumu med Evropsko unijo in temi tremi državami. Že leta 2012 smo to izpostavili, ampak parlament ima prvič priložnost, da se pogovori o tem vprašanju. Še pred iztekom tega mandata bomo kot parlament podali tudi priporočilo v zvezi s tem pridružitvenim sporazumom. Ta pridružitveni sporazum ne more stopiti v veljavo, če Evropski parlament ne bo dal svojega soglasja. Se pravi, s tem je Evropski parlament še okrepil svojo vlogo pri mednarodnih sporazumih, ki jih sklepa Evropska unija, kajti brez naše dokončne potrditve sporazumi ne veljajo. Monako, Andora in San Marino imajo zelo dolgo in zanimivo, zanimivo. Sam sem eh, strokovnjak za primerjalno ustavno pravo in eh, vem, da moramo spoštovati vse posebnosti teh treh eh, držav. V okviru pogajanj smo to spoštovali. Mislim pa, da je Ta sporazum pomemben ne samo za Italijo, Francijo in Španijo, torej mejne države teh treh državic. To je pomemben sporazum za celotno Evropsko unijo, ker so te tri državice zelo pomembne tudi za prihodnost Evropsko unijo, ne glede na to, da so te države majhne in eh, da imajo majhno število prebivalstva. Člen 8 pogodbe o Evropski uniji nam zagotavlja dovolj fleksibilnosti na tem področju. Vse štiri svoboščine bomo lahko zagotovili tudi v teh treh državah. Spoštovali bomo tudi njihove posebne značilnosti, je pa res, da bodo te tri mikrodržave morale spoštovati tudi aki. Kar zadeva štiri svoboščine v teh majhnih območjih, v teh majhnih državah z majhnim številom prebivalstva pa velja, da bomo morali seveda upoštevati posebne okoliščine, da bomo morali spremljati, kaj se dogaja z izvanjem sporazuma, da bomo morali sporazum morda malce prilagajati v vsaki od teh treh držav, če želimo zagotoviti ustrezno izvrševanje tega sporazuma v praksi. Te tri državice imajo tudi omejena proračunska sredstva, zato si želimo, da bi vzpostavili neke vrste posvetovalni forum v primeru, da bi nastal kakršen koli spor pri tolmačenju. Tu ne gre za to, da bi te tri države vključili v Evropsko unijo, nikakor ne. Bi pa rad izpostavil še nekaj zanimivega. Namreč izven pogajalskega mandata so ostala davčna vprašanja, to vsi vemo. Te tri državice so storile veliko tudi na področju davčne preglednosti, na področju boja proti pranju denarja in še posebej na področju boja proti financiranju terorizma. Mislim, da bi morali te tri države še naprej pozivati, da še naprej intenzivno sodelujajo z OECD in ostalimi mednarodnimi institucijami. Te države so v skupini Greko, ki se bori proti korupciji, so tudi članice Sveta Evrope. Zato se mi zdi, da bi morali priznati v strud, ki so ga države vložile v delo na tem področju. Bi pa rad povdaril tudi to, da je zelo pomembno, kako te tri države sodelujo s svojimi mejnimi državami, s Francijo, Italijo in Španijo. Okrepiti je treba sodelovanje na tistih področjih, ki so v skupnem interesu in na katerih vodimo horizontalne politike. Bi pa rad izpostavil še troje. Pri Andori bi morali priznati napredek, ki ga je država dosegla na področju financ, še posebej, ko je šlo za vprašanje tobaka. Podpisali so sporazum z Evropsko unijo, pa ne zgolj to, podpisali so sporazum tudi z mejno državo Španijo, ki je to zahtevala. San Marino je prav tako storil velik napredek na področju izvoza proizvodov v Evropsko unijo, kjer smo zmanjšali DDV. Kar pa zadeva Monako, zelo malo prebivalcev ima Monako. Zato bomo morali biti zelo prožni in inteligentni, da bomo lahko zaključili pogajanja uspešno. Hvala. Najlepša hvala, kolega. Besedo zdaj predajam komisarju, gospodu Mimici. Nastopate v imenu pod predsednice visoke predstavnice. Izvolite. Sedaj smo krepili prizadevanja pri pridružitvenem sporazumu med EU eh, in eh, Monakom, Andoro in San Marinom. Do junija naj bi še okrepili naše prizadevanja in potem bo trebalo še dve dodatni leti za pogajanja o obsežni EU zakonodaji, ki naj bi jo sprejeli naši trije partnerji kot je ustrezno izpostavljeno v poročilu poslanca Lopesa Gelarja. Imamo res odlične odnose s temi tremi državicami. Te tri države so ponosne na svojo zgodovino in pa neodvisnost. In vendarle, imamo veliko skupnega z njimi, smo del iste evropske družine, zato je naravno, da želimo še tesnejšo, tesnejše partnerstvo z njimi. Zelo cenimo to, da tudi oni želijo uh, čim večjo vključenost v notranji trg. Andora, Monako in San Marino so se zelo potrudili v zadnjih letih na poti do gospodarskega okrevanja in pa sanacije financ in so se pripravili na prihajajoči pridružitveni sporazum. Naprimer, sedaj so že prenesli številne predpise ali pa še prenašajo številne predpise glede notranjega trga EU. Sedaj spodbujamo naše partnerje, da tudi pridobijo podporo držav članic za prevzemanje pravnega reda skupnosti in pa za postopek izvajanja. To bo seveda zahtevalo veliko upravnih zmogljivosti ter pa sodelovanje z EU državami. To sodelovanje je lahko zelo koristno tudi za te tri države. V predlogu priporočil ste podarili, kako dobro je, da se zagotavlja homogenost in pa enotnost notranjega trga in pa da se spoštujejo temeljne svoboščine. To je odlično, da ste podarili točno to in strimo se z vami in Evropska unija ne bo postala pod, pod vprašanje glavnih načel notranjega trga. To so tudi smernice za pogajanje za Združenje kraljestvo in pa Švico. Vsak sporazum bo upošteval naša pravila in pa načela. No, ampak seveda v okviru teh načel pa se lahko potem pogajamo, kjer se potem upošteva tudi specifične situacije naših eh, manjših partnerjev. In priporočila Evropskega parlamenta so z tega vedika zelo koristna in aktualna. Evropska unija želi celosten sporazum s polnim dostopom do EU notranjega trga, potem bi torej pokrili vse štiri soboščine, eh, pretok um, blaga in storitev ter pa kapitala in oseb. Gre za vedno isti trg in za ista pravila. Ne obstaja nekakšna polovična ali pa delna integracija. Ne moremo filtrirati zahtev in izbirati samo ene, drugih pa ne. In prav zato mora sodišče Evropske skupnosti imeti izključno pristojnost za enotno izvajanje sporazuma, kar velja tudi za mehanizem za razreševanje sporov. Komisija je varuhinja pogodb in mora imeti prostornosti, da spremlja celotno izvajanje sporazuma tudi na področju državnih pomoči. V skladu z priporočili preventa in pa pogodbami EU bomo proučili zahteve teh treh držav za prihodne sporazume, kot naprimer, ko gre za Eh, prosti pretok delavcev, do pravice do vzpostavitve podjetja in pa do sedeža in pa glede svobode storitev. Vsi zahtevki morajo biti sorazmerni in pa ustrezno argumentirani. Pridružitveni sporazum bi koristil vsem in to bi bil še dodaten korak k bolj enotnem, eh, enotni evropski celini. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Dobro večer vsem. Zdaj pa bomo prisluhnili mnenju političnih skupin v imenu ELS, gospa Zovko. Mi, maj, mikrofon. Mikrofon, prosim. Hvala. Kolegice in kolegi, z veseljem sem bila poročevalka v senci pri tem poročilu, rada bi se zahvalila poročevalcu Lopesu Aguilarju za njegovo vodenje pri tem dosjeju in enako vsem pročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje. Teritorijalna razsežnost teh držav je pomemben vidik, eh, to tudi prinaša s seboj določene posledice. Skupaj s kolegi smo predlagali institucionalni okvir, ki jo pomaga trem sosednjim državam, da pridružitveni sporazume uveljavljajo čim bolj učinkovito in smotrno. Evropski parlament gotovo mora pomagati pri uveljavljanju teh eh, treh sporazumov. Vse tri države eh, so obkrožene z državami članicami Evropske unije, imamo skupno zgodovino in pa kulturne vrednote. Te tri države so vse same izpeljale določene reforme in pa uskladile predpise z EU predpisi, sploh ko gre za regulacijo bančnega in finančnega sektora. In mislim, da moramo pohvaliti ta prizadevanja. S prijetjem tega poročila bomo pozvali k temu, da se čim prej sklene ta sporazum, tako da nadgradimo naše dokoletne odnose z omenjenimi sosedami. Hvala. Za skupino SD kolega Benifej Brando za minuto. Hvala lepa, hvala poročevalcu Lopes Aguilarju. Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Monako, Mandoro ter San Marinom je pomemben korak na področju evropske integracije. Te tri države so odnegdaj del evropske zgodovine, do sedaj pa so bile izključene iz tega evropskega projekta. Zelo pomembno je, da okrepimo sodelovanje s temi državami tudi s pomočjo dialoga, ki ga podpira moja skupina, skupina socialistov in demokratov. Podprli smo še dva pomembna predloga sprememb, ki sta se nanašala na sodelovanje med parlamenti in na skupno delovanje na področju raziskav. Več bi morali vlagati v skupne interese, v infrastrukturo na področju znanosti in podobno. Tudi nacionalne delegacije bi lahko v času pogajanj opravljale obiske v teh državah in obratno. Želimo si, da bi pridržitveni sporazum čim hitreje sprejeli, da bi nam služil tudi kot podlaga za reševanje morebitnih sporov in za okrepljeno sodelovanje pri vprašanjih, ki so v skupnem interesu. Tesneje, kot bomo sodelovali, močnejši bomo. Hvala lepa za skupino EKR, kolega Tenok. Minuta in pol. Uh, Gospod predsedujoči, uh, geografske, kulturne in zgodovinske vezi med EU in pa temi, temi očrljivimi mikrodržavami, um, so jasne. Že sedaj praktično sodelujemo um, s temi tremi državami, um, uporabljajo um, evro kot uh, valuto in um, Andorra in pa Samarino so tudi v Carinski uniji. Skupaj imajo samo okoli 150 tisoč uh, državljanov, to je uh, trikrat manj kot pa najmanjša EU država Malta. Uh, in eh, ta pridružitveni sporazum bo priznal to neravnoteže med vsemi partnerji. In vesel sem, da poročilo vedno poziva k temu, da se upošteva te specifične dejavnike, tako da se upošteva eh, težave za te tri države, ki poskušajo skleniti sporazume. To pomeni specifične praktične težave, naprimer eh, glede velikega upravnega bremena, pri izvajanju in prenašanju EU zakonodaje. Poleg tega imamo še bolj polemične zadeve, kot je bila svoboda gibanja. V moji državi se veliko pogovarjamo o brexitu in zato dobro poznam um, vse to in vem, kako pomembne so te štiri svoboščine, da so nedeljive. Združeno kraljestvo seveda je večja država in jasno je, da če bi se mi posebej odločali, bi to pomenilo določene države ampak pri teh treh državah pa bi lahko um, razmislili o odstopanjih. In kot poročevalcu Senci bi še se rad zahvalil poročevalcu Aguilarju za pozitiven pristop pri teh uh, pogajanjih in bom z veseljem jutri glasoval za. Hvala. Grazie. Hvala lepa za skupino zelenih, kolega Sole, za minuto. Gracias, predsednik. Andorra, San Marino y Mónaco son Andorra, San Marino in Monako so tri evropske države, ki so z Evropsko unijo tesno povezane zgodovinsko, kulturno, geografsko, imajo tudi dobre odnose s svojimi sosednjimi državami, pa tudi s celotno Evropsko unijo. In v interesu Evropske unije je, da ohrani čim tesnejše odnose s temi državami. Družitveni sporazum bo nedvomno prispeval k temu, da se ti odnosi modernizirajo. To je pomembno tudi z vidika prihodnih pogajanj. Upam, da se bodo kmalo začela. Javno mnenje v treh državah je zelo pomembno tudi na tistih področjih, ki so v skupnem interesu. Mislim, da so državljani zelo dobro seznanjeni s tem, kako pogajanja napredujajo, zato bi morali še naprej zagotavljati preglednost. Pri Andori bi nedvomno morali priznati vse trud, ki ga je ta država uložila v to, da preoblikuje svoj gospodarski sistem. To je bilo res nujno, če smo želeli zagotoviti pregleden in poenoten davčni sistem, ki spoštuje evropske in mednarodne standarde na tem področju. Tudi San Marino in Monako stopata po tej poti, ki vodi v tesnejšo in okrepljeno sodelovanje s Evropsko unijo. Hvala lepa, prisluhnili smo mnenju političnih skupin, zdaj pa še nekaj prispevkov strani posameznih poslancev. Kolega Fisa si prvi. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, najprej bi rad poročevalcu Juan Fernando López Aguilarju čestitev za odlično upravljeno delo. Ta sporazum je zelo pomemben. Čeprav gre v okviru tega sporazuma za tri mehne državice, se moramo vseeno zavedati, da so te države na območju Evrope, zato je smiselno, da jim omogočimo sodelovanje na notranjem trgu. Vesel sem, da je Andora vključena, seveda zaradi bližine te države, moji državi in zaradi prijateljske skupine, ki je oblikovana s to državo. Vlada v Andori je storila veliko za to, da bi izboljšala svojo podobo davčnega raja in zato, da bi se približala evropskim standardom. Andura je bila včasih eh, država, kjer je gospodarstvo delovalo zelo nepregledno. Zdaj pa deluje zelo pregledno tako na področju gospodarstva, kot tudi na področju bančništva, zato lahko služi kot zgled. Te tri države sicer ne morejo biti članice Evropske unije zaradi svojih značilnosti, ampak vseeno bi bilo dobro, da jih v Evropsko unijo čim bolj integriramo, kolikor je tole mogoče. Hvala lepa, kolega Siš nos estados de andorra mónaco e san marino imajo več kot eh, sto petdeset tisoč eh, državljanov in eh, te tri države so zelo povezane z evropsko unijo na splošno in zato moramo prenoviti okvir za sodelovanje med eu in pa temi tremi državami in seveda se moramo še približati tem trem državam, ker so tri države zelo ranljive zaradi globalizacije in moramo ohraniti njihove kulturne specifičnosti in poskrbeti za to, da bodo še vedno lahko preživeli v tem gospodarskem kontekstu. Tudi nas porazum mora poštevati takšen kontekst. Te države seveda se morajo tudi potruditi za boljši dostop do notranjega trga in uh, zato, da so čim bliže EU zakonodaje glede bančnega sektora in pa glede davčnih vprašanj ter pa transparentnosti. Uh, prav tako potrebujemo napredek pri pravnem redu skupnosti. In mislim, da parlament uh, mora podpreti ta sporazum in pravi, da imamo tudi medparlamentarno delegacijo za odnosti med državami. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Eferič, za minuto. Hvala. Te tri mikro države so sedaj naslednje v vrsti za pridružitveni sporazum. No, mislim na Pacmana, ko gre naokoli in, um, torej žre, um, svoje žrtve. No, te tri države mislijo, da bodo dobile posebno obravnavo, ko pripravlja komisija, ne obstaja nikakršna, no, um, delna integracija. Veliko je teh pravil, ki jih je treba upoštevati v Evropski uniji. Prej je bilo veliko govora o popuščanju, o um, začasnem opt-outu, izključenosti, ampak ne vem, koliko časa bo to trajalo. Sploh, če mislimo naprimer, na bančni režim v teh državah, kako dolgo bo EU to uh, prenašala, potem, ko se bodo bolj približali EU in pa notranjemu trgu in pa vsem pravilom, ki so pri tem. In tem trem odličnim mikrodržavam bi rekel, uh, pazite, pak vam prihaja, torej uh, začnite teči, bežati señor presidente gospod predsedujoči zelo kratek bom rad bi čestital poročevalcu juan fernandu lópezu aguilarju in se mu tudi zahvalil hvala tudi poročevalcem v senci med drugim kolegi fisasu. Mislim, da je ta sporazum odličen. Sam prihajam iz države, ki je blizu tej državi, Andori. Andora ima za seboj težavno zgodovino, v zadnjih letih je dosegla velik napredek in upam, da bomo podprli ta sporazum. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki so predano delali za to, da bi zagotovili poenotenje dobrih praks kot je rekel že kolega Žordi Sole, pozdraviti moramo vsa prizadevanja vlade in parlamenta v Andori. Resnično so se trudili, da bi se približali dobrim praksam Evropske unije. Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Marias, Hvala. Te tri države so bile prej znane kot, um, davčne oaze. In to v regiji, torej, um, tja gredo multinacionalke, tja gredo bogataši, tam se potem, um, ustalijo. Vemo, kakšna je bila takšna vloga. Ampak sedaj s tem pridružitvenim sporazumom naj bi se to spremenilo. Ampak se sprašujem, ali se bo to dejansko zgodilo potem, ali um, ne bodo to več davčne oaze, ali bodo dejansko bolj pregledni v prihodnosti in ali bodo dejansko potem upoštevali reforme, ki jih uh, želi Evropska unija. To sedaj sprašujem, ker ne vem, naprimer se sprašujem, kaj pa, če si odvetnik v Monaku, to ni mogoče, kaj pa diskriminacija proti ženskam in potem še težave glede otroške nege in oskrbe. In pa glede delovanja bank, to so zelo pomembna vprašanja in bomo morali to skrbno spremljati v prihodnosti. To je samo nekaj problemov, veliko drugih je še eh, poleg tega. In prav zato ne moramo sprejeti takšnega predstavljanja. Interv... Hvala lepa, še gospod Farija kot zadnji. Prezidente, eh, profusitar, kolege je Hvala. Čestitke. Eh, kolegov za ta dosje. Te tri mikrodržave in pa EU imajo skupne izzive, zgodovino in pa kulturo. Imamo skupno valuto, govorimo skupne jezike in to so zelo evropske države, tako kot številne druge EU države. Andora je že leta 1990 eh, podpisala sporozum z Evropsko skupnostjo da je sporozum še vedno veljav. Sedaj prihajajo evropske volitve in veliko napredka je bilo doseženega, sploh pri finančni uredbi, ter pa pri boju proti pranju denarja, ter pa za boljšo fiskalno preglednost, ter pa pri boju proti terorizmu in pa financiranju tega. Mislim, da eh, je prav, da izpeljemo ta pogajanja v naslednjih letih. Američani, želijo vladati svetu in mi moramo se temu zoprstaviti, tako da bi povečali konkurenčnost Evrope in pa da bi bili bolj izobraženi. Hvala. Hvala lepa, besedo zdaj predajam komisarju. Hvala lepa. Sprejetje priporočila bi bilo koristno in eh, ob pravem času bi se zgodilo. Hvala lepa vsem za pripombe, predloge in komentarje. Hvala lepa tudi za vse, kar ste povedali eh, na seji odbora AFET 21. januarja. Vesel sem, da parlament politično podpira predlog, da se čim hitreje sklenejo pogajanja o pridružitvenem sporazumu z Monako, Mandurom in San Marinom. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Komisar Mimica, besedo zdaj predajam še poročevalcu, gospodu Lopes Aguilarju. Hvala, dragi predsedujoči. Ob zaključku razprave moram reči, da sem res navdušen. Navdušen sem nad vašo uravnoteženo, dobro presojo. Vsi ste podali odlične pripombe, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajate. Evropska unija mora zauzeti enotno stališče do teh treh mikrodržav, ki podpirajo evropske vrednote in ki sestavljajo tudi del zgodovine Evropske unije. No, vse zadnje so te države na evropskem ozemlju. Tu gre za pomembno politično sporočilo, ki ga pošiljamo kot Evropska unija tem trem majhnim državam. Mi smo zdaj pripravljeni potrditi sporazum, v katerem piše, da naj se pogajanja čim hitreje zaključijo. Želimo si, da bi upoštevali tudi naša priporočila in da bi čim hitreje zaključili pogajanja, v okviru katerih bi morali spoštovati tudi posebne značilnosti teh treh držav. Moramo pa biti tudi malce bolj previdni, namreč opravka imamo s tremi majhnimi, ampak demokratičnimi državami. In pripombe, ki so letele na te tri države, so pripombe, ki bi jih lahko namenili tudi katerikoli drugi evropski državi, članici Evropske unije, zlasti, ko gre za davčna vprašanja. Veliko teh držav je že opravilo veliko dela, ko gre za zagotavljanje preglednosti. Te tri države ne trkajo na naša vrata, niso kandidatke za članstvo. Želijo si skleniti pridružitveni sporazum. Priznati moramo, da so vse tri države storile res veliko za to, da se svoj pravni red približale našemu pravnemu redu na vseh področjih. Želim si, da bi ta pridružitveni sporazum bil sklenjen čim hitreje. Vsi si želimo, če sem vas prav razumel, da bi se ta postopek čim hitreje zaključil. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar čestitke tudi za upravljeno delo. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Ali je poročevalec za naslednje poročilo že v dvorani? Na dnevnem redu nas čaka poročilo kolege Loke Garda, ki je ravno kar prikorakal z hitrimi koraki v dvorano. Gre pa za poročilo o zahtevah glede dostopnosti proizvodov in storitev. Besedo predajam poročevalcu, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi v Londonu se nekaj dogaja, zato zamujam, ampak bom kratek. Dragi komisar, Spoštovane kolegice in kolegi, dragi poročevalci v senci. Mislim, da je za parlament to zelo pomemben trenutek, pa tudi za približno 80 milijonov evropskih državljanov, ki jih zadeva zakonodaja z področja dostopnosti proizvodov in storitev. Ne glede na to, s kakšnimi omejitvami se soočaš, lahko upravičeno pričakuješ, da bo tvoj telefon dostopen povsod, da lahko povsod dostopaš do nujnih številk, če se karkoli zgodi, da lahko na svojem telefonu ali računalniku kjerkoli poiščeš naprimer vozni red vlakov, da lahko povsod dvigneš denar na bankomatu. Za mnoge je to nekaj samoumevnega, ampak tisti, ki ima kakršne koli omejitve, tega ne vidijo na enak način. V Evropski uniji smo pokazali, da smo zelo ambiciozni, tudi kar zadeva konvencijo o osebah z omejitvami in invalidnostmi. Res je trajalo kar nekaj časa, predna smo prišli do te točke, ampak moram reči, da sem zadovoljen s tem zakonodajnim predlogom. Nujni center 112 bo na voljo na vseh storitvenih konzolah in aparatih na različnih mestih, v vlakih, v metrojih, v tramvajih. Parlament je uspel doseči napredek tudi kar zadeva javna naročila, pritegnili smo tudi mikropodjetja, tisti, ki zahtevajo večjo dostopnost, bodo upam, da zadovoljni s tem predlogom. Namreč vse, kar bo na novo postavljeno in zgrajeno, bo moralo biti dostopno in dosegljivo vsem. Končni rezultat nedvomno ni idealen, je pa dober kompromis. Če se nekje zagotavlja storitev, je treba omogočiti dostop do te storitve vsem. Vse, kar je zapisano v tem predlogu, je rezultat kompromisa. Seveda lahko dosežemo še veliko več na vseh področjih, komisija je tista, ki bo morala v prihodnih letih tudi oceniti, ali so države članice resnično vse izvajale tako, kot je treba. Upam, da bo parlament jutri to podprl. Hvala lepa, kolega Koša, v imenu odbora za zaposlovanje. Hvala lepa. 2009 sem bil prvi evropski poslanec, ki ne sliši. Potem smo sprejeli svežen za invalidne osebe in tudi strategijo za invalidne osebe do 2020. V mojem poročilu sem prosil komisijo, da sprejme ukrepe, zato da bi pomagali invalidnim osebam. Izpostavil sem, da je pomembna zahteva dostopnost na evropski ravni, da je potrebno tukaj urediti okvir. V zadnjih petih letih žal nismo imeli možnost sprejeti pravni akt. 2011 pa je komisija pripravila ta pravni akt in potem po treh letih dela lahko povem, da imamo sedaj uravnoteženo besedilo, dobro besedilo, ki skrbi tako za socialno integracijo invalidnih oseb, kot tudi za pozitiven razvoj ekonomije. Konec mandata se bliža in zato smo morali delati zelo hitro. Ganjen sem, krati pa tudi ponosen in rad bi v imenu vseh invalidnih oseb izrazil izredno zahvalo. Prosim, da greste v prihodnosti po tej poti naprej. Tega, kar še danes nimamo, bomo dosegli jutri. Če bomo seveda sodelovali in moramo sodelovati v prihodnosti, rad pa bi se zahvalil tudi poročevalcu za njegovo prizadevnost. Dobili smo dobro besedilo, ki ga bom z veseljem podprl. Hvala lepa, kolega Koza.